Grazie, kolegi, della... Hvala lepa, kolegice in kolegi, da ste točni. Tako lahko začnemo. In sicer kar s prvo točko na dnevnem redu, ki se nanaša na oblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami. Brez nadaljnega dajem besedo kar poročevalki. Izvolite. Danke, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, predsednik. Šele včeraj si me moja poslanska skupina določila, da tu zastopam stališče pri AFET-u in ni mi bilo možno, da bi ta dosje podrobno pregledala. Samo nekaj o zadju. Gre za to, da bi razložili prvi korak, ali je ta finančni inštrument za sodelovanje z industrializiranimi državami eh, inštrument zunanje politike ali pa inštrument, ki spada pod trgovinsko-industrijsko politiko. Moja kolegica iz odzelenih je na koncu prejšnje legislativnega obdobja izdelala stališče in tudi argumentirala, da gre za zunanje politični inštrument. To stališče je AFED v zadnjem sklicu sprejel. In tako je obstala nekako zahteva, da bi ustrezni zakon sprejeli. Komisija je to spobudo sprejela in ravno to storila, kar je AFED predlagal. In sicer relativno majhen inštrument eh, spremeniti in ukrepe za države v razvoju, eh, ki ne padejo po to formalno razvojno pomoč, upoštevati. Mislim, da je to zelo pomembno, kajti za države, kot so Kitajska, Indija, Brazilija ali bliž, Srednji vzhod, so države, kjer eh, bi se lahko države veliko naučile, ne pridejo pa pod programe uradne razvojne pomoči, torej Erasmus Mundus, oboje stranski, tehnološka izmenjava na prometnem področju, na kulturnem področju, v socialnem dialogu in vsa še druga področja. Če bi ta finančni inštrument za finan sodelovanje z industrializiranimi državami ostal pri uh, odboru za zunanjo trgovino, potem bi bil to signal za trgovinsko politiko, za razvojno politiko, ne pa za zunanjo politiko. In potem je, bi to ostalo vrsta let enako. In zato moramo mi danes odločiti, ali bo naš. Uh, predsednik Albertini pozvan, da napiše pismo in zmogljivosti odbora za zunanje trgovino, eh, torej njihove pristojnosti tukaj eh, opiše ali razloži. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dajem kolegu Galerju, ki se je s tem ukvarjal prej. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi podprl osnovno torej, načilo, poročilo. V starem parlamentu smo namreč imeli razpravo o tem, kako naj bi financirali ukrepe v eh, državah v razvoju, ki ne morejo dobiti klasične razvojne pomoči, oziroma k žargonu niso tako imenano dekabel. In tako se je pač ta inštrument, torej potreba po tem inštrumentu ICI nekako pokazalo, da bi tudi tam ukrepe, nekako trajne ukrepe sprejeli in bi najprej to kot pripravljalne ukrepe izvajali. In tako sem tudi sam mnenja, da bi pri ukrepih eh, ne gre za klasične trgovinske ukrepe, temveč tudi za zunanjo politiko in zato podpiram stališče, eh, eh, ki ga je kolegica Berdi izrazila. In bi nekaj primerov projektov omenil. Inštitut za evropske študije v Braziliji, naprimer. To je ukrep, ki ne pade pod DCI. Ali tema, bom po angliško povedal, kaj ti ne poznam nemškega prevoda. Torej, Visibility Public Diplomacy Outreach. Tudi to je bil projekt ki ni, bil, eh, ni mogel biti financiran iz klasičnih DCI ali pa ASEAN, e, ASEAN, ASEAN EU eh, sporazum. Zato podpiram to, kar je povedala kolegica, eh, torej možno pismo na predsednika konference torej, ki bodo sedeli v odboru in se bodo odločali o tem, da to pustijo odboru za zunanje zadeve. Vendar moje stališče je, da najmanj, kar bi morali doseči, je, da smo vsaj enakovredni z odborom za zunanjo trgovino, torej da se pogajamo z njimi, kajti sedanja situacija ni sprejemljiva. In še nekaj bi povedal glede na predlagano pravno osnovo. Komisija je 181a obstoječe pogodbe predlagala kot ustrezen člen. E, torej, kolega, ali lahko prosim zaključite ta pogovor, malo moti, če mi tukaj na levi strani nekdo telefonira. Torej, 181a. Tu ne gre za soodločanje kot parlament, vendar parlament bi moral tu se potruditi, da bi so odločali. In zato predlagam kot eh, pravno odlogo 107, podlago 177 in 180a. To je eh, osnova, eh, tudi naša pravna služba je leto 2008 to potrdila in tudi pravni odbor stoji za tem in tako odboru za zunanjo trgovino damo to na izbiro. Mislim, da bi morali ohraniti te dva. Želi še kdo besedo v zvezi s to točko? Ali lahko sklepam potem, da smo zaključili s to razpravo? Zdi se, da nihče drug ne prosi za besedo. Tako da smo v to vzeli na znanje prisluhnili smo tudi, kakšni so vaši predlogi. Tu govorimo o razvoju odnosov med Evropsko unijo in tretjimi državami. Gre za to, da se razvijajo tudi zunanje trgovinski odnosi zunanje trgovinski odnosi so morda nekoliko izven našega področja, ampak če gre za odnose, ki se nanašajo na vsa področja, potem so to tudi elementi zunanje politike, kar pomeni, da smo tudi mi pristojni in da se lahko zauzamemo za to temo. Če mi dovolite, bom v tem smislu tudi napisal pismo sprožil bom tudi postopek na konferenci predsednikov, potem pa bomo videli, ali bi lahko podali še kakšno mnenje v zvezi s tem. Dobro, prva točka je s tem zaključena. Prehajamo na naslednjo točko, sprememba instrumenta za stabilnost. To je druga točka na današnjem dnevnem redu. Kolega Brantner je tu oziroma kolegica in njej tudi dajem besedo. Izvolite. Yes, good morning everybody, thank you uh, for giving me the floor. Dobro jutro, hvala lepa, ker ste mi dali besedo. Torej, eh, stalno smo za ta stabilnostni inštrument. Kolegica Angelika Ber je bila poročevalka In ne da, zdaj sem bila šele izvoljena in tako sem šele zdaj začela delati na tem in kolega Lohbiler mi je tu posredoval informacije, to je moje prvo delo in eh, zdaj naj bi pač prišlo do izjave mnen za inštrument, ki ga je izdelala komisija. Torej, to je novejši inštrument o stabilnosti. In komisija je tu predlagala le nekaj sprememb. Ena je povezana s sodno, sodnim primerom, torej do kakšne mere komisija lahko deluje na področju lakega orožja in orožja malega kalibra. In eh, Sodišče je odločilo, da ima to možnost, ne samo svet in komisija bi to rada priznala nekako tudi v instrumentu. Mislim, da bi morali slediti sodbi sodišča in predlogu komisije v tej zadevi. Še drugi predlog pa gre za eh, financiranje eh, javnih naročil oziroma dodeljevanje javnih naročil eh, ne samo na področju evropskega gospodarskega prostora, temveč vseh držav. Torej gre za nevladne organizacije, tako v Švici, pa tudi drugih državah. Mislim, da to lahko sprejmemo, ne bi smelo biti problema, da razširimo to osnovo javnih, pododeljevanja javnih naročil. Druga zadeva, ki jo predlagajo, pa je povečanje za namene 4.1, člena 4.1, povečanje na 10 odstotkov. In razumeli smo, da gre za uh, področje, kjer je njim lažje porabiti denar, kajti imajo tako na področju osebja in projektov situacijo, kjer lahko sprejmejo več projektov kot drugih, pri drugih ciljih. Mislimo, da je to tudi področje, kjer bi lahko porabili več denarja, vendar, da bi sprejeli to povečanje, pa bi morali spoznati to celostno strategijo na tem področju. Gre za dolgoročno vizijo, za neširjenje rožja in nekaj projektov, ki jih poznamo, so. Eh, torej center v Kijevu, v Moskvi proti širjenju orožja, potem eh, projekt eh, v Afganistanu glede eh, poti za mamila. Vrsta ostalih projektov pa je še, o katerih ne vemo točno, zakaj gre. In sekretarjat Evropskega parlamenta je želel dobiti informacije zlasti glede centra v Alžiru, vendar zadostne informacije o tem nismo dobili, kaj projekt pravzaprav tam dosega torej gre za antiteroristični centr v Alžiru, torej gre za zelo široko postavko, kaj bi to lahko bilo. Želeli bi več informacij o tem področju, predno bi se lahko nasplošno strinjali s povečanjem sredstev te proračunske vrstice za to področje. In pa še dve stvari sta, ki bi jih želeli tu omeniti. Eno sem že omenila, gre za Alžirski center, kjer bi eh, želeli boljše poročanje, torej Evropski parlament to želi. Nekaj poročil in ocen je bilo, ki jih mi nismo prejeli, pa jih je, prejel pa jih je svet. Mislim, da bi moral parlament imeti enak dostop. Druga točka, ne vem, če se zavedate, pa je, da je projekt, v tem stabilnostnem inštrumentu, ko gre za partnerstvo za razvoj miru in tu bi želeli videti strategijo komisije za operalizacijo, operalizacijo tega. Torej, ta študija nekako se še ni prevedla za dejansko uporabo. Želeli bi videti bolj jasno perspektivo strani komisije, kako to namerava v naslednjih letih doseči. Torej, radi bi izvedeli več o tem. Pomembno je za nas, in ne vidimo še te zadeve, bi, da bi bila odlično izvajana. In še zadnja točka. Tu je bil dosežen visok politični kompromis. Eh, šlo je za eh, veliko količino sredstev za inštrument za prehrano. Torej, to je šlo najprej iz proračuna za kmetijstvo, potem iz stabilnostnega inštrumenta in zaradi dejstva, da je en del eh, sredstev stabilnostnega inštrumenta neprogramiran, ker je predviden za krizne situacije in te ne moremo naprej načrtovati, pa moramo vendar vseeno povdariti, da so te rezerve v stabilnostnem inštrumentu eh, niso splošne narave, da bi jih lahko uporabljali kjerkoli, gre samo za izjemno uporabo in treba je potem točno vedeti, da se lahko sklicujemo na to. Ne moremo jih uporabiti, teh sredstev, za kakršnekoli namene, torej za nekaj, kar bi se moralo financirati iz drugih inštrumentov, kot je naprimer bil ta uh, food st, uh, eh, st, instrument. Torej, zaradi tega je bil tudi zmanjšan za 20 odstotkov ta inštrument. Grazie onorevole. Najlepa hvala, najlepša hvala, kolegica. Besedo dajem gospodu Millerju iz komisije. Morda nam bo on lahko povedal, zakaj je komisija podala predlog, da se spremeni zadevna uredba. Izvolite. You, chairman, may... Hvala lepa, predsednik. Nekaj splošnega za začetek glede umestnega pregleda teh inštrumentov za zunanje zadeve. Ta predlog za stabilnost inštrument je samo eden od inštrumentov in je del uh, celotnega uh, paketa inštrumentov. Naj vas spomnim, da so bili s naši sklepi glede teh inštrumentov zaključki, da dobro delujejo, da imamo zadostno osnovo za naše zunanje politike in naše izkušnje so, da ni bilo nekih večjih težav pri izvajanju. In to lahko vidimo pri tem, da so ravni naše pomoči eh, torej, dosegle rekordno stopno. In glavna ugotovitev je bila, glede prejšnje točke o financiranju dejavnosti in projektov, ki ne kvalificirajo kot eh, uradna razvojna pomoč. In to je glavni problem, ki bi ga radi želeli eh, rešiti v okviru tega inštrumenta za industrializirane države. In torej ne vem, ali bo to ta odbor ali ne, ki bo pristojen za to. Uh, točko. Ne vem, če je to stvar komisije, da določa. Vendar mislim, da bi morali ta umestno poročilo videti kot del paketa in eh, kakršenkoli. Kakršenkoli predlog strani parlamenta, da bi dosegli koherenten pristop, bi nam pomagal. In torej ICI plus, eh, to pomeni do popravljen inštrument za industrializirane države, inštrument, eh, za katerega je potrebno izdelati uh, eh, okrepe, torej to pravno osnovo je treba spremeniti naslednje leto, tako da bo financiranje za te projekte, pomembne projekte, lahko steklo, tako kot so uh, tu. Eh, člani že povedali, gre za zelo pomembne projekte za EU, gre za partnerstvo, za gospodarske odnose z temi državami. In še neka zadeva je, Želeli bi financirati tudi evropski part Erasmusa Mundusa. Ko pošljemo eh, avstrijske uh, učitelje v tujino, moramo najti sredstva za so plačana torej iz tega inštrumenta naprimer. Tako so vse te pomembne dejavnosti, gospod predsednik, nekaj, kar bo ogrožene naslednje leto in proračuna ne bomo mogli porabiti, če ukrepi ne bodo pravočasno sprejeti. In švedsko predsedstvo in svet eh, želijo doseči dogovor o tem paketu do konca letošnjega leta, tako upam, da nas bo ta odbor podprl v naših naporih. Kar pa se tiče tega predloga pred nami zdaj za stabilnostni inštrument, je eh, poročevalka zelo dobro povzela naš predlog. Pripravljeni smo eh, vstopiti v dialog eh, v zvezi z vsemi zadevami, ki so bile tu omenjene meni, da parlament ni sprejel, torej prejel informacij, ki bi jih moral prejeti. To bom pregledal s svojimi kolegi, da vidim, zakaj je temu tako. In bomo skušali to informacijo čim prej posredovati. E, tu zabeležil sem si tudi vaše pripombe glede partnerstva za mir. E, kolegi, ki so odgovorni za ta inštrument, žal zdaj le še niso tukaj in če bodo prišli, bodo lahko povedali, kaj o tej zadevi. Kot pa vem, je zadnji poziv za predloge eh, že ima za rezultat določene eh, dotacije, torej sredstva, tako da je prvi val partnerstva že stekel. In tu kolegi želijo imeti malo odmora glede naslednjega koraka, vendar jim bom dal besedo, ko bodo prišli. In kar se tiče proračuna tega stabilnostnega inštrumenta, je zelo res, vendar to je stvar za proračunski odbor. Razprava, eh, razprava o teh zadevah se bo odvijala tam. Žal predsednik, komisija je pripravljena in želi pomagati članom oziroma poslancem eh, v zvezi z tem poročil, mestnem poročilom, z inštrumenti, za katere bo ta odbor odgovoren. In skušali bomo odgovoriti na vsa vaša vprašanja. Hvala lepa. Eh, e Dobro. Ko pridejo vaši kolegi, ki se ukvarjajo s proračunom, bomo še spregovorili o tej temi. Če nihče drug ne prosi za besedo v zvezi s tem, naj vam povem, kakšen je predlagani časovni okvir. Do 15. oktobra boste prejeli tudi prevod. Poročevalka bo spoštovala zastavljeni rok. Takrat boste torej prejeli prevod tega poročila. 20. oktober je datum, do katerega morate poslati predloge sprememb in sicer do 12. 4. ali 5. novembra predvidevamo razpravo o tem poročilu in tudi o predlogih sprememb. 10. novembra bi potem imeli glasovanje. Decembra, torej mesec kasneje pa bi o tem glasovali na zasedanju v Strasboru. Si, um... Rekli so mi, da poročevalka Latford ni v dvorani. Ona bi morala predstaviti naslednjo točko na dnevnem redu, tako da zaenkrat prekinjamo sejo. Poročevalka naj bi prišla v roku nekaj minut. Prejšnji dve točki smo zelo hitro obravnavali, tako da rahlo prehitevamo. Bomo počakali kolegico, za pet minut pa prekinjam sejo. Bene, eh, mi viene. Eh, mi... Torej, ravno kar je, je prišla poročevalka, gospa Latford, oziroma je na poti, so jo že videli. In tako zdaj nadaljujemo. Torej, pozornost, prosim, kolegi, sedite, da nadaljujemo z razpravo. Gre za seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume in seznami tretjih držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Kot veste, je naš odbor bil naprošen, da pripravi mnenje Gre za državljane Makedonije, Srbije in Črne gore, državljane nekdanje Jugoslavije. Za enkrat državljani Hrvaške niso več dolžni imeti vizumov za potovanje, ampak bi si to dan kar kolegici Latford, ki vam bo predstavila celotno zadevo. Izvolite. Uh, Hvala, gospod predsednik. Oprostite, da sem vas pustila čakati, ampak ravno kar sem prišla. Mislim, da mi pravzaprav ni treba natančno razlagati teh točk. Odbor in parlament nas splošno sta že močno podprla vizumsko liberalizacijo za Zahodni Balkan. to je del solunske agende. In gre za države, ki so na poti v Evropsko unijo, ki bodo nekoč postale članice, ko bodo izpolnile določene kriterije. Samo spomnila bom tiste, ki ste pozabili, da v državah nekdanje Jugoslavije, da so njihovi državljani že prosto potovali v Evropsko unijo. In tisti, ki se zdaj soočajo z vizumskim režimom, eh, so pravzaprav prisiljeni iti korak nazaj, oziroma situacija se je poslabšala v primerjavi s preteklostjo. Ni mi treba razlagati razlogov, zakaj je potovanje brez vizumov pomembno za razvijanje stikov in za pridobivanje. Eh, možnosti dialoga. To bo pomagalo ljudem spoznati in bolje razumeti Evropsko unijo, omogočilo bo sodelovanje in tudi postopno pripravo na Evropsko unijo oziroma na članstvo v Evropski uniji. Predlog Evropske komisije je nasplošno dobrodošel in gospod Ren je pred kratkim tudi spregovoril o tem v tem odboru. Uh, Mislim, da vsi podpiramo potrebo, da zagotovimo, da dosežki oziroma izpolnevanje določenih standardov glede eh, vizumskega režima ostanejo in se spoštujejo. Ampak to mnenje je širše zasnovano, enako kot poročilo iz odbora za državljanske svoboščine, kjer sem sama poročevalka v senci, poročevalka pa je gospa Fajon. Vseh pet držav naj bi dali v isto skupino, kajti obstaja nevarnost, da razlike postanejo prevelike. In odločili smo se, da bomo Bosno in Hercegovino ter Albanijo izločili iz te skupine in o njih odločali leta 2010. Torej, v tem procesu prihaja do določenih zamud. Sama tukaj v povezavi s petimi državami predlagam, da obdržimo temeljno idejo, da Srbija in Črna Gora že ustrezata kriterijem. To je povedala komisija oziroma to se bo v kratkem zgodilo. Srbija je zdaj tudi potrdila, da se je že kvalificirala, ampak strani komisije še ni bilo potrditve. Glede Albanije ter Bosne in Hercegovine pa naj povem, da se bo vizumski režim sprostil takoj potem, ko bo komisija ocenila, da sta ti dve državi izpolnili kriterije za liberalizacijo vizumskega režima in ko bo ta ocena tudi objavljena v uradnem listu. Imamo torej vse te države v isti pravni strukturi uredbe, ampak dejansko izvajanje potovanj brez vizuma bo odvisno od ocene komisije, ko bo komisija ocenila, da so kriteriji izpolnjeni. Sama sem dodala tudi predlog, da bi komisija morala mesečno ocenjevati eh, situacijo in to sporočiti parlamentu mislim, da v poročilu iz odbora za državljanske svoboščine to ni upoštevano, o tem bomo še govorili. Mislim, da bi to bilo koristno glede instrumenta eh, sprotnega ocenjevanja. In to nam bo omogočilo, da mi kot evropske institucije zagotovimo kar največjo podporo tem državam, da se kvalificirajo glede Kosova in pravzaprav grem ravno v obratni smeri. Najprej sem predstavila predlog spremembe 2, zdaj pa 1. Tukaj pravimo, da bi komisija morala začeti dialog o liberalizaciji in tudi predstaviti načrt za Kosovo, ki bo podoben uh, načrtom za druge države. In, uh, to ne bi smelo biti odvisno od priznavanja Kosova kot neodvisne države. 22 držav je priznalo neodvisnost Kosova. Vendar pa je vseeno pomembno, da gremo naprej glede Kosova in da jim damo priložnost, da se je uskladil z drugimi državami brez prevelikih zamud. Iz praktičnih razlogov bi morali vse države ohraniti v približno istem ritmu približevanja, da ne bo prišlo do kakšnih moten. Prišlo bo tudi do težav, če bodo nekatere države imele možnost potovanja brez vizumov, druge pa ne. Uh, In takega scenarija si pravzaprav ne želimo in tudi ne govorimo o njem, kajti resnično ne bi bilo dobro, da bi eh, ljudi iz ene države potem zaprosili za državljanstvo v drugi državi eh, zaradi možnosti takih potovanj. In to bi ustvarilo neenake razmere. Torej, komisija uh, je tu odgovorna, da ohrani ustrezno situacijo. Potrebni so določeni pritiski tudi na vlade teh držav, da bodo dosegle kriterije. Vendar pa se tukaj uh, stvari že dogajajo in v državah, ki še ne izpolnjujejo vseh kriterijev, prihaja do napredka. če bo komisija še naprej vodila ta postopek ocenjevanja in sama bi dodala, da se to dogaja mesečno, da bi mesečno morala ocenjevati napredek držav, potem mislim, da bomo dosegli ustrezen nadzor in ustrezen pritisk, vključno s političnim pritiskom v teh državah državljani Bosne in Hercegovine ter Albanije bodo videli, da je pot do brezvizumskega režima v rokah njihovih lastnih vlad. Ta možnost eh, tudi ni nujno zelo oddaljena od eh, prvega vala držav, ki so to dosegle. In sama ter upam, da tudi odbor, si bomo prizadevali, da zmanjšamo ta razkorak med prvimi državami, ki so že dosegle oprostitev vizumskega režima in državami, kot sta Bosna in Hercegovina ter Albanija. Upamo, da tudi Kosovo ne bo preveč zaostalo. Upam, da sem vam predstavila vse ugodnosti eh, tega vizumskega oziroma prosto vizumskega režima. Hvala lepa. Se vam opravičujem, da sem se zmotil, ko sem vas predstavljal, sem zamešal vašo državljanstvo. Kolegica oziroma kolega Munic ima besedo. Eh. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da ima to poročilo velik političen doseg, pa tudi tehnično vsebino in da bi lahko bili zelo striktni glede političnih zadev, eh, moramo biti tudi tehnično natančni. Glede Bosne in Hercegovine ter Albanije, ki še ne izpolnjujeta kriterijev, mm, naj povem, da se mi zdi rešitev poročevalke ustrezna. Ko bodo te države izpolnile kriterije, potem se bo ta politika začela izvajati. To je dober kompromis za situacijo Bosne in Hercegovine ter Albanije. Glede Kosova pa mi je žal, ampak zdi se mi, da je situacija zelo kompleksna. Težko bi začeli s pogajanji in vzpostavili nek načrt za liberalizacijo vizumov, in to z državo, ki ni priznana strani drugih držav, ki ni priznana niti strani vseh držav Evropske unije. In mislim, da bi morali v predlogu spremembe to omeniti. Ta pogoj torej moramo upoštevati. Če bomo omenili primer, Kosovo, primer Kosova, bi morali v okviru tega omeniti tudi status Kosova glede eh, resolucije 1244 Združenih narodov. Torej, mislim, da je predlog spremembe tri poročila eh, Tanje Fajon iz odbora Libe, da bi torej ta predlog spremembe bil lahko bolj sprejemljiv, ko pravi, da to ne vpliva na status Kosova oziroma da ni odvisno od statusa Kosova. Sama pa bi dodala še eh, omembo resolucije 1244 Združenih narodov. Mislim, da bi to bilo potem bolj sprejemljivo. Grazie. Hvala lepa, kolegica Moniz. Kolega Lunaček. Uh, Hvala. Tudi sama bi se zahvalila poročevalki za njeno mnenje in vsem, ki so oblikovali mnenje. Zelo cenim ta osnutek predloga. To smo dobili tudi iz odbora Libe in iz odbora za zunanje zadeve, torej našega odbora. In z mojega stališča je zelo pomembno, da imamo nek, neko skupno vizijo, skupen svežen za vse države Zahodnega Balkana. Kot je rekla kolegica Ludford, če se spomnimo, so pred 20 leti in še prej ljudje iz eh, nekdanje Jugoslavije lahko prosto potovali skoraj po vsem svetu in tudi skoraj vse evropske države mladi ljudje, ki vedo, da so njihovi starši to lahko počeli, pa te svoboščine zdaj nimajo. Nacionalizem in ekstremizem je še vedno problem v nekaterih od teh držav. Prosto potovanje in spoznanje drugih držav, še posebej, ko si mlad, je nekaj, kar smo lahko izkusili mnogi izmed nas. In to nam pomaga, da bolje sprejemamo druge, da sprejemamo raznolikost, da spoštujemo ljudi z različnimi mnenji, čeprav se z njimi ne strinjamo. Torej, ideja, da vse države jugovzhodne Evrope vključimo v to uredbo, bi bila zelo cenjena z moje strani in strani zelenih. Glede podrobnosti v besedilu, zelo cenim to, kar je bilo povedano, da Albanija in Bosna, Hercegovina, da eh, sta omenjeni v predlogih sprememb, kar se Kosova tiče, pa tudi cenim besedilo, ki ga predlaga gospa Ludford. Sama sem bila prejšnji teden eh, na Kosovu kot eh, poročevalka strani Evropskega parlamenta. Imela sem številne pogovore z mnogimi ljudmi. In dobila sem vtis, da je zelo, zelo pomembno, da ljudem, državljanom Kosova, damo neko perspektivo, da bodo tudi sami postali del tega svežna in da bodo lahko potovali. Ministr za notranje zadeve v Prištini mi je dal vtis, oziroma pravzaprav rekel, je ni bil samo vtis, da se vlada pripravlja na to, oblikuje nek načrt, z jasnimi idejami, kako bodo izpolnili vse kriterije, ki veljajo tudi za druge države. Zelo cenim besedilo, kakor je predlagano z vsemi predlogi sprememb. In kot je poročevalka povedala, je pomembno, da damo signal, da bodo vsi ostali na isti poti, da Evropska unija da signal, da Evropski parlament pošleta signal, da bodo vsi v tej regiji imeli možnost, da ne gre za izključevanje nekaterih. In kot je bilo tudi že prej povedano, bo eh, prišlo do težave, če ena ali dve državi ne bosta imeli take perspektive, kajti državljani bodo iz teh držav potem potovali v druge in tam zaprosili za državljanstvo. In tudi za nas je pomembno, da vemo, kdo je kdo v tej regiji in kdo je državljan katere države. Kar se tiče skrbi moje španske kolegice, eh, pa naj povem, da se zavedam, da niso vse evropske države priznale Kosova, ampak eh, bili so še drugi primeri držav, ki jih niso druge države priznale, pa so vseeno ohranile proces Eh, vizumske liberalizacije, kot naprimer Tajvan. Mislim, da bi bilo za ljudi na Kosovu dobro, da se to zgodi. Ne govorimo zdaj o statusu, ampak za ljudi in posebej za mlade je pomembno, da imajo neko perspektivo in da lahko postanejo del Evrope, da so del te celine in da lahko po njej potujejo. Mislim, da je to zelo pomembno. Imam pa eno prošno, če se poročevalka strinja. Lahko bi v argumentacijo na začetku uh, dodali naslednje zadeve. Kot sem prej povedala, kosovska vlada že pripravlja načrt. In če se strinjate, bi predlagala, sama lahko to vložim tudi kot predlog spremembe, da imamo na začetku izjavo, da pozdravljamo odločitev kosovskih oblasti, da so sprejeli nek notranji načrt za približevanje vizumski liberalizaciji. In še eno vprašanje za komisijo imam in prošno. Namreč glede nadzora meja s Srbijo, med Srbijo in Kosovom. Mislim, da je tudi za nas pomembno, da Srbiji jasno povemo, da morajo isti nadzor izvajati na mejah kot na vseh drugih mednarodno priznanih mejah. Kajti sicer bo prišlo do problema pri nadzoru eh, potovanj ljudi in pa prometa čez to mejo. Torej komisijo sprašujem, ali je jasno, da boste od Srbije zahtevali, da se, iste, eh, da se isti kriteriji in isti nadzor upošteva na meji s Kosovom kot na drugih mejah. Na začetku oziroma na koncu svoje izjave pa bi eh, povedala tistim, ki ste prebrali članek BBC-a o mojem obisku, da mi kot delegacija Evropskega parlamenta torej, da tudi prihajamo iz držav, ki niso priznale Kosova sama, bom govorila samo o sebi in o svoji kolegici Maraji, ne moram pa govoriti v imenu celotne delegacije. Hvala. Hvala lepa, gospa Lunaček. Kolega Posalt ima besedo. Prezidenti. Ja, gospod predsednik, lahko se navežem na kolegico Lunaček in vsekakor njeno stališče podpiram. Najprej si moramo biti na jasnem, kajti vsi smo doživeli, tudi mi zdaj v Nemčiji in v Avstriji, kako je v 70-ih letih milijoni ljudje so takrat prosto potovali, živeli med nami v času komunističnih režimov. Danes pa so isti ljudje zaprti za svojimi mejami. To je absolutno nesprejemljivo in tu moramo resnično politično razmišljati v tem primeru. Saj ne, da bi tehnične in varnostne probleme pustili ob strani, vendar gre za politično vprašanje. Zato podpiram izredno stališče kolegice Latford. Druga točka, ki bi jo želel omeniti, pa je. Tudi kar se tiče varnostnega vidika, kolegica Latfordova in jaz sva deset let sodelovala v odboru za notranje zadeve in eh, kdor. Eh, Torej, ne, premalo ne ceni varnostnih teh eh, pomislekov, tudi ne bo drugače razmišljal kot to, da je treba eh, stabilizirati te države, kajti vsaka destabilizacija tam bo takoj vplivala na te naše varnostne vidike in destabilizacijsko vpliva, če srednjeročno nekatere države, kot so recimo Bosna in Hercegovina, ne upoštevamo. Prejšnji mesec sem bil v Makedoniji, ki je te pogoje odlično izpolnila. Vendar, kolegi, Makedonija je v zadnjih letih doživela proces, ki, kjer pa se je dogajalo, da je veliko državljanov zaprošalo za, državljansko, eh, za državljanstvo Bolgarije, da bi dobili potne liste. In če bi podoben proces, eh, če si ga predstavljamo za Bosno in Hercegovino, potem lahko to vidimo kot konec te države, kajti eh, gre za zelo pomemben vidik varnosti. In pa še zadnja točka, ki bi jo omenil, pa je Kosovo. Moram povedati, da sem poročevalec v senci za mojo poslansko skupino v zadnjih štirih letih za Kosovo. In želel bi povedati, da so kolegi iz držav, ki Kosova niso priznale, torej, da pravzaprav ne smejo spoštovanja do svojih manjšin tukaj mešati. Torej, v našem parlamentu imamo 75-odstotno večino za eh, to, kar je pred, kolegica pred Latfordovo predlagala. Torej, ko smo govorili o Evropskem parlamentu, ki podpira neodvisnost Kosova, torej mi smo se izredno za neodvisnost izrazili. Torej 22 od 27 držav je to neodvisnost tudi priznala in zato sem mnenja, da bi lahko vsaj pri tej stvari se zedinili, da spoštujemo, da manjšina spoštuje, da ima večina drugačno stališče in da ne želi svojega mnenja nam usiliti. Torej gre za odločitev posameznih držav, torej priznanje neodvisnosti vendar vsaka država se odloča vsaka za, to zase in 22 se je že tako odločilo. In uh, kosovčanom, ki so trpeli več kot kdorkoli na Balkanu, ne smejo biti kaznovani zaradi tega, ker mi v Evropski uniji nismo enotni. Zlasti mladi ljudje uh, so pomembni morajo spoznati Evropo. In moram povedati, da je absurdno, če, tam, če tam interveniramo, veliko eh, sredstev vlagamo, da bi razvili državo, da smo prisotni za EULEX-om, največjo misijo v zgodovini, da želimo evropske standarde uvesti, istočasno pa zapiramo ljudi na tistem majhnem ozemlju. To je nekaj, česar ne moremo podpreti, zato podpiram eh, vlogo gospe Latfordove in želim povedati, da torej, tisti, ki izpolni pravila igre, lahko sodeluje in ne smemo pa pustiti, da je Kosovo iz igrišča izuzeto. Hvala, gospod Poselt. Sedaj pa gospod Provera, prvi podpredsednik, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Nekaj stvari bi vseeno morali upoštevati. V pogodbi piše, da se je treba s parlamentom posvetovati o predlogih in odločitvah komisije v zvezi s to temo. Poročevalka predlaga, da za dve državi parlament odstopi od svojih možnosti in pravic in da prepusti komisiji odločanje o tej zadevi. Sam menim, da izjem pri tem ne smemo dopuščati. Bodi si bomo pogodbo upoštevali še kot veljavno, kar pomeni, da velja za vse. Če pa menite, da to, kar predvideva pogodba, ne velja več, potem je treba pogodbo spremeniti. Ta načrt, ni namenjen diskriminiranju določenih držav. V tem načrtu se samo določajo nekatere norme, ki jih je treba spoštovati, če želimo zagotoviti pravno varnost, če želimo zagotoviti dober upravni sistem in tudi varnost v državah, skozi katere ljudje potujajo. Naj vas spomnim na to, da še vedno obstajajo tako težave s terorizmom kot s kriminalom in to je treba upoštevati. Ta načrt je samo neka tehnična pot in tu ne gre za diskriminacijo. Prav tako ne moremo govoriti o diskriminaciji, če za pridobitev rezultata, to je odprava vizumskega režima, nismo določili nekaterih pogojev. Sam podpiram stališče odbora. Hvala, kolega Provera. Kolega Taler. Eh, grazie, presidente. Hvala, gospod predsednik. Express my respect for the work which was done by Spoštujem delo, ki ga je upravila naša poročevalka, gospa Latfordova. Mislim, da je upravila zelo dobro delo in podpiram torej to usmeritev. Prepričan sem tudi, da je osnutek eh, poročila eh, gospe Fajonove se strani Libe tudi dober dokument in bi ga morali podpreti. Kar pa bi želel, pa je, da preverim nekaj pri komisiji. Kako so se odločali v zadnjih mesecih, štirih, petih mesecih v tej zadevi? Vsi se zavedamo, da je začetkom julija, ko je komisija predlagala, da bi omogočila brezvizumsko potovanje za Srbijo, Črnogoro in Makedonijo, s tem, da se spremeni uredba sveta, je samo Makedonija torej, izpolnila te pogoje, ki jih je postavila komisije. komisija. Vemo tudi, da se je komisija odločila, da bo na tako imenovan bel seznam dodala Črnogoro in Srbijo. Ne da bi državi izpolnili eh, v tistem času že pogoje komisije. Bosna in Hercegovina in Albanija tudi niso izpolnile pogojev in kot posledica nista vse v predlogu komisije 15. julija vključeni. Zlasti, kar se tiče Bosne in Hercegovine, je eh, bilo nekaj kritike iz regije o odločitvi komisije. Torej, gre za naporen proces, eh, ustavni proces in da je treba preprečiti nadaljno razdrobitev Bosne in Hercegovine. Rad bi razložil, rad bi vprašal, na kakšni osnovi se je komisija odločala, da je vključila nekatere države Zahodnega Balkana, ki s 15. julijem niso izpolnile bogojev, istočasno pa izključila druge. Mislim, da je to pomembno politično vprašanje in tudi odgovor odgovor, ko govorimo o tem, da je treba izpolnjevati pogoje. Seveda se s tem strinjam, vendar izpolnjeni morajo biti od vse strani vseh. Tu pa smo imeli nekaj izjem. Imeli smo izjemo Srbije in Črne gore, ki tudi nista izpolnili vseh pogojev in so v predlogu. Po drugi strani pa imamo Bosno in Hercegovino, ki tudi niso izpolnili vseh pogojev, niso pa vključene v predlog. Kakšna je bila osnova te odločitve? Zakaj Bosna in Hercegovina in Albanija nimata enakih možnosti, da do konca septembra 2009 poročata o svoji situaciji, kot je veljalo za druge eh, nekatere zahodno-balkanske države, torej Srbijo in Črnogoro. Torej gre za zelo preprosto vprašanje. Zakaj komisija ni mogla upoštevati enakega načela eh, kot za države Antigva, Barbados, Mauricios, Šele in druge, ki so bili pogojno vključene na seznam držav, za katere vizumi niso potrebni? Mislim, da je naš pre, da so naši predlogi, naši nameni, to, kar je predlagala gospa Lutfordova, eh, nekaj, kar popravljajo to politično napako. In zato moramo paziti, da ne bomo še dodajali k tem raz, torej, raz, sporom na Balkanu. Torej, ko govorimo o tehničnih odločitvah, imajo te izredno pomembne politične posledice, tako naprimer v tem primeru. In tako bi rad slišal odgovor, kajti očitno je šlo za politično odločitev, da se vključi nekoga, ki ne izpolnjuje pogojev in izključi drugega, ki jih tudi ne izpolnjuje. In zato predlagam, da. Torej sledimo usmeritvi naše poročevalke. Hvala lepa. Hvala, kolega Talar. Kolegica Pak ima besedo. Ona je poročevalka za Bosno. Gospod predsednik, pridružila bi se predlogom gospe Latfoldove. Ravno prihajam iz Bosne in vsi vemo, kakšna je situacija v Bosni, da ni takšna, da bi bile vsi pogoji izpolnjeni, vendar tehnični pogoji so do biometričnih potnih listov izpolnjeni. In tako bi se pridružila kolegom. Zakaj tukaj ni napisano tako kot Črna Gora in Srbija, ki so tudi niso vsega izpolnile, Bosna in Hercegovina in Albanija? Mislim, da je to nepravično, politično, nespametno, če to prav povem in zato bi morali ustrajati na tem, kar je napisala gospa Latfordova. Kar pa se tiče Kosova, se tudi popolnoma strinjam, da Kosovo ne sme izostati. Iz In tudi to je bilo v solunskem procesu. In če želimo, da bo mir na Kosovu, da bo napredoval, potem moramo mi pomagati Kosovu, da bo izpolnil pogoje, ki jih zahtevamo od njih. Nisem proti merilom, vendar sem, nisem za to, da bi imeli dvojna merila. Popolnoma pravilno je gospa Latfordova ukrepala, odlične predloge sprememdala in podpiramo to. Hvala, kolegica Pak kolega Tenok. Hvala, gospod predsednik. V imenu svoje skupine pozdravljam odločitev komisije v zvezi z liberalizacijo vizumskih zahtev za Makedonijo, Črnogoro in Srbijo. Sam sem poročevalec oziroma bom kmalo potrjen kot poročevalec v Evropskem parlamentu za Črnogoro. Mislim, da je to prvi pomembnejši korak polnopravnemu članstvu Črne Gore v Evropski uniji. Upam, da bo tudi Srbija uživala enake ugodnosti. Se pa ne strinjam z gospod Latford glede Albanije in Bosne. Leto 2004 je bilo pomembno leto za širitev Evropske unije. Kasneje sta se pridružili v naslednjem krogu širitev še Romunija in Bolgarija. Ne vem, zakaj ne bi podobnega pristopa obrali tudi pri zahodnih, državah Zahodnega Balkana. Treba je uvesti, kot veste, biometrične potne liste, borimo se proti administrativni korupciji, proti terorizmu in tako naprej. Tu se je treba upoštevati, ko se odločamo o liberalizaciji vizumskih režimov. Voditelje je treba nagraditi, zlasti tiste, ki dosegajo napredek. Kosovo bo težava. Kot sem že sam predvidel, vse države soverenosti Kosova ne bodo priznale in to pravico tudi imajo. Gospa Latvort ima prav, ko pravi, da bo trenutna ureditev, ki jo predlaga komisija, imela negativen vpliv na Kosovo, zato ker bodo naprimer prebivalci Kosova zaprosili za potne liste Srbije, enako se je zgodilo naprimer v Moldovi, kjer so državljani prosili za potne liste Rusije, enako velja za državljane Ukrajine, ki so zaprosili za potne liste Romunije. Tako da nasplošno podpiram predlog komisije in bom tudi skladno s tem glasoval. Hvala. Hvala lepa, kolega Tenok. Kolega Weigl. Hvala, gospod predsednik naj se pridružim vsem tistim, ki so izrazili eh, temeljno podporo temu procesu, torej, da se odpre eh, prosto vizumsko potovanje na zahod za Zahodni Balkan. Načeloma je narobe, da vedno znova poudarjamo to razliko med državami, vendar gre za realno politično oceno, ki je verjetno pripeljala komisijo do tega, pa tudi našo poročevalko, da je, torej, da je sprejela takšen načrt. Mislim, da je pomembno, da liberalizacijo. Vidimo v širšem okviru, gre namreč za človekove pravice, za svobodo, za politično svobodo in strinjam se z gospodom Poseltom, ko je o tem spregovoril. To so svoboščine, ki so bile dosežene pred 25-30 leti v nekdani Jugoslaviji in mislim, da je absurdno, da te države te države, nove države obravnavamo z novimi drugačnimi kriteriji, torej da jih merimo po novih merilih. V Evropi eh, smo im, imamo dovolj drugih policis, policijskih eh, ukrepov, s katerimi bi lahko nove s katerimi bi lahko nadzirali migracije. Danes sem doživel, da, je, da sta moja oba asistenta bila ustavljena strani eh, belgijskih organov, preverjena in sicer, če sta eh, nezakonito bivala vrsto let eh, tukaj. Mislim, da je to nekaj nedopustnega in zato sem želel tudi tukaj spregovoriti o tem. Mislim, da je dovolj običajnih okrepov, s katerimi lahko ljudi z vzhodne Evrope in zahodnega Balkana, ki prihajajo sem, nadziramo in pripeljemo v nek normalen status ne smemo brezpogojno povezati priznanja Kosova s procesom liberalizacije vizumskega režima. Tako torej, da bi to bila neka, neko celovito vprašanje. Mislim, da gre za dve, loč, dva ločena problema. Veliko bolj bi se morali v Evropskem parlamentu ukvarjati s tem, da bodo v Kosovo okvirni pogoji vzpostavljeni za normalno sožitje ljudi različnih nacionalnosti in da se sosedski odnosi razvijajo v smeri normalizacije. Ko gre za Bosno in Hercegovino, bi želel se pridružiti tistim, ki so omenili fenomen in sicer tako imenovan passport shopping. To je zelo nevarna stvar, če to eh, vidimo kot neko običajen pojav, zlasti v teh državah, kjer vemo, da nas preganja neka zelo težka preteklost. Gre za izjemno situacijo eh, glede volitev na Hrvaškem, kjer so volivci v Bosni tisti, ki lahko odločajo o sestavi parlamenta in predsednika Hrvaške to s tem se zelo hitro, hipotiho govori, vendar gre za zelo um, resne probleme in um, na določen način lahko postane to tudi evropski problem, vkolikor se bo praksa uh, uh, sprejela in razširila. Naj povzamem. Komisija je na dobri poti, podpiram liberalizacijo in tako kot, bo, kot je koncipirana v podrobnostih in moram reči, da imamo dobro poročevalko v našem odboru, kakor tudi v odboru Libe. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Weigl. Sedaj pa še kolega Kovačev. Naj pa opozorim tako njega kot vse ostale, da je še kar nekaj poslancev na seznamu, zato je res treba spoštovati čas, ki vam je dodeljen. Izvolite. Zatev. Hvala lepa, gospod predsednik. Sam podpiram predlog gospe Latford. Vsi se strinjamo, da morajo državljani Zahodnega Balkana z nami prosto komunicirati. Tudi sam prihajam iz države, ki je več kot deset let uživala podobne omejitve. Mi smo bili na tako imenovanem črnem seznamu. Veliko dela smo morali uložiti v to, da smo svoje partnerje prepričali, da bomo uspeli. In upam, da ne bo do države Zahodnega Balkana morale vložiti enakega napora za dokazovanje. Imam pa eno pripombo v zvezi z nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Obstajajo tudi druge težave, ki niso povezane samo s pristopom v Evropsko unijo ali z liberalizacijo vizumskega režima. Na primer, če želi makedonska vlada res pokazati politično voljo, potem se mi zdi, da bi morala sama rešiti te težave. Na tak način država ne bi zapadla v nestabilno situacijo. Kakorkoli že, podpiram predlog komisije v zvezi z liberalizacijo vizumskega režima in tudi podpiram vse tisto, kar je do sedaj bilo izrečeno. Hvala. Hvala lepa. Kolega Kacin. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi rad čestital kolegici Latford za opravljeno delo. Mislim, da je to velik dosežek še zlasti v luči prejšnjih razprav in današnje razprave, ki poteka v Afetu. Kaj počnemo, pravzaprav usklajujemo prizadevanja evropskih institucij. Prvič smo mi tisti, ki vzpostavljamo ustrezno dinamiko. Ničesar ne more nihče imati za samoumevno. Najbolj pomemben prispevek v tem predlogu pa je, če kar preberem, Komisija bo mesečno opravila oceno in jo posredovala svetu, parlamentu kot tudi zadevnim državam članicam. To je tisto, kar dejansko potrebujemo. Ko govorimo o diskriminaciji, pa moram biti iskren. Dve državi, Albanija in Bosna, sta diskriminirani v primerjavi s Srbijo in Črnogoro. Tako da je to svežen držav, ki niso izpolnile vseh zahtev, ki niso zaključile dela, ki bi ga morale upraviti, zato sta ti dve državi vključeni v ta svežen. Če bi Albanijo in Bosno vključili v ta svežen, se mi zdi, da je to dobro. Mesečne razprave v parlamentu, v odboru AFET in tudi v drugih odborih ter v drugih institucijah bodo prispevale temu, da se zagotovi bolj resen pristop tudi strani vladnih organov v Albaniji in Bosni. Naj vas pa spomnim na to, da bo naslednje leto 15-letnica izbruha vojne v Bosni, 15-letnica Dejtonskega sporazuma, 15 let od Dejtonske ustave. Mi smo podprli to ustavo in zaradi tega oni niso uspeli izpolniti vseh pogojev. Naša dolžnost je, da pomagamo, da vzpostavimo dinamiko, da jih potisnemo naprej, da jim omogočimo, da se dokažejo. Nič se ne bo zgodilo brezplačno. Tudi sam sem se včeraj vrnil iz Bosne. Razpoloženje tam ni najboljše. Verjamem pa, da današnja razprava po sprejemu teh predlogov sprememb lahko izboljša politično situacijo tako v Bosni kot širše. To pa je tudi naša dožnost. Po drugi strani pa, ko govorimo o Kosovu, ne moremo Kosova enostavno zanemariti. Kot je že bilo rečeno, edina rešitev, edina dolgoročna rešitev za prebivalce Kosova bo, da pridobijo državljanstvo sosednjih držav. To pa bo ogrozilo ravnotežje v tej državi in sosednjih državah. Tega pa si ne moremo dovoliti. Tako da moramo odpreti vrata, dati jim moramo priložnost, biti moramo inovativni in tudi pogumni. V nasprotnem primeru bi se lahko evropske institucije ponovno soočile s situacijo, s katero smo se soočale pred nekaj leti. Pozitivna diskriminacija je tisto, kar potrebujemo. Te države je treba motivirati, treba je vzpostaviti dodaten političen pritisk, tako da bo nemogoče postalo mogoče, ter da se bodo stvari izpolnile veliko prej, kot to pričakuje komisija. Naj zaključim. Čestitam baronici Ledford in moram reči tudi, da sem ponosen na ulogo, ki jo je odigral eh, Evropski parlament kot institucija. Ponosen sem na ulogo, ki jo igra odbor AFED. Še zlasti na to, kako smo delovali v zadnjih tednih in mesecih, ko smo vsem tudi evropskim institucijam dali boljšo možnost afet je tisti organ, ki bo moral biti najbolj zrel. Vse institucije je treba spomniti na to, kaj se je dogajalo pred 15 leti na Zahodnem Balkanu. Učinku preliva se je tu treba izogniti. Hvala, kolega Kacin. Kolega Koraca Bild. Eh, Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Sama sem poročevalka v senci iz skupine EPP, ko gre za liberalizacijo vizumskih režimov. Hvaležna sem tako Tanji kot Sara za sodelovanje v odboru. Strinjam se, da je res pomembno, da pospešimo liberalizacijo vizumskega režima v vseh teh državah, ne glede na to, kakšno perspektivo imajo. Najti je treba tudi neko rešitev za Kosovo, glede na to, da ima Kosovo poseben pravni status. Prav tako bi morali prositi komisijo, da takoj začne izvajati, kot je rekla že Sara v svojih predlogih sprememb, odločitev, ko bo sprejeta. Mislim, da je res ta tema meni zelo pri srcu. Sama sem bila šest let v Bosni, najdaljši staž imam tam kot civilni uradnik. Bila sem v Sarajevu, pogovarjala sem se s kolegi in prijatelji tam, čutijo se, da so izključeni, čutijo se, da so na nek način zaprti. Seveda s tem ne zmanjšamo odgovornosti, ki jo nosi ta bosanska in albanska vlada. Izpolniti morata standarde, ki jih je Evropska unija postavila in ki veljajo za vse ne moremo in kar tako spregledati tega. Zato, gospod predsednik, moram reči, da se mi ne zdi pravi način ta, da se skrivajo kakršnekoli težave. Sama ne vidim kakšnih vsebinskih razlik. Meni se zdi to goljufanje, ker dajemo lažno upanje. Ne bodo vstopili 1. januarja. Zakaj torej uradno kot neko populistično PR predstavitev vse vnašate na isti seznam, potem pa vnesete še zvezdico, kjer podrobno obrazložite stvari. Mi lahko kdo razloži to nerazumno logiko? Še vedno uporabljate pogojnost, ko gre za bosansko vlado. To je zelo pomembno politično vprašanje in lepo vas prosim, ni razlik med odborom Libe in AFET. Govorimo o vizumih za ljudi, na to bi se morali osredotočiti. Če želimo pospešiti ta postopek, bi morali pritisniti na organe in jim reči, da naj upravijo domačo nalogo. Veliko dela je že bilo upravljenega, samo malo dela vas še čaka, zato jim moramo nuditi podporo. Mi se zauzemamo za Bosno sodelujemo z bosanskimi organi, zato da bi izpolnili pogoje, nikar ne skrivajmo teh stvari. Tu ne gre za evropsko verodostojnost. Upam, da bomo sprejeli to resolucijo in da bomo dosegli dogovor, kajti to bo dobro tako za bosanske prebivalce, kot tudi za verodostojnost tega odbora. Hvala. Grazie. Hvala lepa, kolegica. Sedaj pa gospod Kirilov. V tem trenutku tudi prepuščam predsedovanje prvemu podpredsedniku, gospodu Proveri. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da nam je uspelo doseči ravnoteže med posameznimi mnenji v odboru. Strinjam se tudi s kolegom Kacinom, kaj je naloga Afeta. Afet mora ponovno unesti ravnotežje. Mislim, da ne bo kakšnih večjih težav s komisijo, ko sem na zadnji slišal gospoda Rena, ko je govoril na to temo, je omenjal izpolnjevanje kriterijev tako v Bosni kot v Albaniji. Kriteriji naj bi bili izpolnjeni prihodnje leto. Kar pa zadeva celoten položaj, mislim, da smo poslali pozitiven političen signal tem državam. Ohranili smo tudi mir, to je pomembno, kajti s tem spodbujamo tudi druge države, da začnejo spolnjevati vse preostale pogoje. Kar zadeva Kosovo, pa imam dve pripombi v zvezi s tem, kar je rekel kolega Poselt. Kot prvo, nikar ne mešajmo priznanja s vizumi. Osebno menim, da smo prezgodaj priznali Kosovo, ampak kar zadeva prebivalce Kosova, mislim, da jim moramo dati ustrezno perspektivo. Ne glede na to, kakšna so ostala mnenja, se mi zdi, da bi morali delati v tej smeri, tudi njim bi morali zagotoviti perspektivo, vsaj kar zadeva politično plat tega vprašanja. Gospod Posad je omenjal še nekaj, na kar bi se rad odzval. Govoril je o ogromnih težavah v Makedoniji, ker so nekateri Makedonci prosili za bolgarsko državljanstvo, ampak oni so sprožili ta postopek že dolgo časa nazaj. V Bolgariji je na več sto prošen, ampak državljanstvo se ne podeljuje kar tako državljanstvo v Bolgariji podelimo tistim, ki izpolnjujejo pogoje. V Nemčiji so dolgo izvajali tako politiko in kolikor vem, ni bilo nobenih večjih težav, ko so naprimer Romuni prosili za državljanstvo. Zakaj bi prišlo do težav v Makedoniji, ne vem, po mojem bi morali o tem govoriti drugič. Gradnja naroda ni povezana z državljanstvom. Že prejšnji teden sem v Strasburgu slišal, kako grdo kršijo človekove pravice, naprimer mlade ženske z otrokom, ki je bila zaprta za tri mesece samo zaradi tega, ker je prejela letos državljanstvo. Mislim, da romunskih državljanov z nemškim državljanstvom ne obravnavajo na tak način, tako da te teme treba obravnavati ločeno. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kukan. Ďakujem pekne. Jedna krátka všeobecná poznámka. Aj táto naša diskuzia ukazuje... Prej, povedal by, da ta razprava kaže, da smo enega mnenja, da je vizumsko vprašanje za državljane Zahodnega Balkana zelo pomembno, da moramo spremeniti situacijo tam določeni koraki so seveda potrebni, zlasti ko gledamo, eh, torej želimo resno eh, upoštevati te ljudi in jim nekako evropsko perspektivo narediti atraktivno. Torej moramo delovati, vemo, da je situacija tam zelo občutljiva. In nekateri od nas menimo, da gre za diskriminacijo, da bi morali počakati. Tu morda ne bomo dosegli notnega mnenja, vendar nikakor ne smemo čakati z odločitvijo. Odločitev moramo sprejeti hitro. Rad bi povedal, da je ta usnutek gospe Latfordove dober, da je besedilo dobro, realistično, uravnoteženo nikogar ne izpušča na tem področju, na tem ozemlju in mislim, da je to najbolj realno, kar lahko v sedani situaciji storimo. Ponavljam, ne smemo toliko dolgo razpravljati, da bi dosegli enotno mnenje, trajalo bi predolgo in bi imelo negativne učinke na državljane Zahodnega Balkana, izražam polno podporo poročilu baronice Latvordove. Hvala lepa. Še daj pa še zadnja govornica, kolegica Kornelisen. Budite kratki. Hvala lepa. Naj se odzovem na tiste, ki podpirajo trenutni predlog komisije. Zdi se, da vsi pravijo, da želi gospa Latford odpraviti zahtevo po vizumih za vse države Zahodnega Balkana kar naenkrat. Ampak resnica je nekoliko drugačna. Samo ena država dejansko izpolnjuje standarde, štiri države ne izpolnjujejo vseh standardov. Komisija ločuje dve državi in še dve drugi državi. Predlog gospe Latford pa popravlja to nepravico. V predlogu gospe Latvort so vse štiri države, ki še ne izpolnjujejo vseh standardov, enako obravnavane in za te države bo odpravljena zahteva po vizumih takoj, ko bodo izpolnile zastavljene pogoje in standarde. To se mi zdi, da je ustrezna enakopravna obravnava teh držav, zato tudi podpiram predlog gospe Latvort. Srinjam se tudi s tem, kar pravi v obrazložitvi, ko prosi, da se podajajo mesečna poročila o napredku teh držav pri izpolnjevanju standardov. Mislim, da je to ustrezen integriran pristop za celoten Balkan. Prav tak, kakršnega potrebujemo. Hvala. Hvala lepa. S tem je razprava zaključena. Besedo dajem predstavniku komisije. Euh, bonjour, euh, de la part de la Dobar dan. V imenu komisije lahko samo povem, da sem navdušena nad izraženo podporo. Hvala lepa, da ste pokazali takšno zanimanje za predlog komisije. Pred nekaj dnevi je podpredsednik Baro v imenu komisije na plenarnem zasedanju v Strasburu predstavil tudi najbolj pomembne točke, predstavil je pristop, ki ga je zauzela komisija. Julija smo pripravili predlog, ki se nanaša na države Zahodnega Balkana. Sama bom skušala biti čim bolj kratka. Prav tako bom skušala še enkrat izpostaviti tiste glavne smernice v našem pristopu. Odgovorila bom tudi na zelo specifična vprašanja, ki ste jih zastavili v tem odboru. Kar zadeva komisijo samo, naj povem, da je ta predlog del skupne vizumske politike. V tem predlogu ponovno povdarjamo, kako pomembno je, da zagotovimo državam Zahodnega Balkana ustrezno politično perspektivo. Gre za to, da bi vse države tega območja uživale skupno politiko. In prvič se je zgodilo, da je komisija podala tako zelo tehničen in političen predlog, v katerem smo zelo podrobno predstavili tudi predlagan pristop. Prvič se je zgodilo, da je komisija podala zelo enostaven predlog, ki je razumljiv in v katerem je jasno izpostavila tudi, da imajo države v tej regiji prednost. V tem kontekstu smo tudi začrtali zelo jasen proces Prvi del tega procesa je predstavitev predloga strani komisije, kar smo storili. Naš končni cilj pa je, da se odpravi vizumska zahteva za te države. V prvi fazi smo oprostitev vizumskega režima zagotovili za tri države. Podpredsednik Baro je bil zelo jasen in je tudi povedal, da se je komisija odločila, da bo prihodnje leto podala še drug predlog, v katerem oziroma s katerim bo dopolnila regionalni pristop. Še na nekaj bi vas rada spomnila v zvezi s pristopom, v zvezi z metodologijo, ki smo jo izbrali za reševanje vprašanja liberalizacije vizumskega režima za države Zahodnega Balkana. Politični okvir je zelo jasno začrtan. Imamo sklepe iz Soluna, v katerem je tudi potrjen ta regionalni pristop, ko gre za vprašanje vizumov. Liberalizacija vizumskega režima je vezana na izvajanje reform na pomembnejših področjih, se pravi na področju pravosodja, varnosti, imigracij in tako naprej. Kaj smo storili mi? Mi smo se odločili za postopen pristop zaključili in začeli smo izvajati postopke o ponovnem sprejemu leta 2007. Podpisali smo tudi sporazume o vračanju s temi državami, s katerimi smo tudi odpravili migracijska tveganja. Kot sami veste, je vprašanje migracij zelo pomembno tudi v okviru skupne vizumske politike. Z političnega vidika je za nas najbolj pomembno to, da se jasno izpostavi pomen vizumov. Liberalizacija vizumskega režima bo pomembno vplivala tudi na pretok oseb iz teh držav. Komisija je vstopila v strukturiran dialog, začrtali smo si tudi zelo podroben načrt. Ne bom sedaj predstavljala podrobnosti iz tega načrta, lahko vam povem, da je zadeva zelo tehnična, vendar zaradi tega nismo nikakor izgubili spred oči končnega političnega cilja. Kot sem že rekla, gre za strukturiran, podroben proces, velja za vse države iz te regije. Namen tega procesa pa je, da se na koncu zagotovi ocena napredka. Napredek se med posameznimi državami razlikuje. Glavni cilj tega procesa pa je, da se pospeši izvajanje reform na vseh ključnih političnih področjih. Naj si gre za vprašanje varnosti, za sodstvo in tako naprej. To je proces, ki smo ga podrobno spremljali. Januarja 2008 se je vse skupaj začelo. Leto in pol smo odblizu spremljali prizadevanja teh držav. Spremljali smo tudi izvajanje reform Reforme smo tudi ocenili, o njih smo napisali poročila. Ta poročila pa ne temelijo samo na informacijah, ki smo jih prejeli v posameznih dokumentih, temveč temelijo tudi na misijah, ki so bile upravljene strani strokovnjakov v teh državah. Opravili smo tudi posamezne misije, znotraj katerih smo preverili, kako se izvajajo reforme na terenu. Res je, da misije vzamejo kar nekaj časa, vendar se mi zdi, da jih je treba stalno izvajati in se jih tudi lotiti zelo resno. Potem, na kakšen način smo sestavljali seznam? To ste nas tudi vprašali, ali smo naredili neko arbitražno izbiro, ko smo določili te tri države. Naj vam povem, da je komisija sestavila zelo podrobna poročila, v katerih je ocenila napredek v teh petih državah. Poročila komisije in tudi ocene, ki jih je komisija opravila, smo posredovali vsem zadevnim državam članicam. Prav tako smo se o teh poročilih zadevnimi državami članicami na Zahodnem Balkanu pogovorili. Vsa poročila in ocene so prejele tudi države članice Evropske unije. Ugotavljali smo, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz načrta. Pri Srbiji in Črni gori ni šlo za arbitrarno odločitev. Ugotovili smo, da je v teh državah bila vzpostavljena neka sinergija, da so te države storile vse zato, da se izpolnijo kriteriji. Videli smo že projekte in v teh dveh državah je na papirju vse čisto. Ti dve državi nameravata do konca izvesti predstavljene reforme. Nekje oktobra bomo v ti dve državi ponovno poslali misije, ki bodo ugotavljale, ali so res izpolnjeni vsi pogoji, ki so začrtani v načrtu. Zdelo se nam je, da sta Albanija in Bosna dosegli ogromen napredek tudi na področju liberalizacije vizumskega režima, da pa vseeno pri štirih kriterijih iz načrta še niso bile izvedene vse reforme, niso bili izvedeni vsi ukrepi. Tako da bomo morali še enkrat oceniti, ali so pogoji res izpolnjeni ali ne. Res je, lahko sprejmemo politično odločitev, lahko se odločimo, ali je dosežen napredek zadosten ali ne kljub temu, da imamo zelo podrobno razdelane kriterije, se lahko sprejme politična odločitev, da je bilo vendarle že doseženo dovolj. To je politična odločitev, ki bo imela precejšnje posledice tudi na vizumsko politiko v Evropski uniji. Evropska komisija je dolžna tako skupaj z vami, kot tudi z državami članicami na področju skupne vizumske politike sprejeti odločitev, ali bomo določeni državi v določenih pogojih omogočili odstopanje od vizumskega režima. Pri tem pa je treba oceniti tudi posledice in učinek. Mi smo opredelili kriterije, na podlagi katerih se nam je zdelo, da bi se lahko reforme pospešile, da bi lahko prej dosegli rezultate. Pri tem smo upoštevali tudi izkušnje, ki jih imamo na področju Zahodnega Balkana in dokaz, ki dokazujejo, da se lahko na tak način rezultat hitreje doseže. Mi bomo podali zelo podrobno oceno, pri tem pa bomo vedno imeli v mislih naš končni politični cilj. Po mojem mnenju predlog komisije odraža ta uravnotežen pristop, ki smo ga zauzeli, prav tako odraža tudi našo politično voljo, da storimo korak naprej, da se vendarle zaključi ta proces. Ko bodo opredeljeni kriteriji izpolnjeni strani vseh držav v tej regiji, pa bomo podali tudi nov predlog. Dovolite mi, da podam še eno pripombo. Z veliko mero zanimanja smo prebrali poročilo Evropskega parlamenta. V tem poročilu ste tudi sami povdarili, kako pomembna so ta vprašanja. Naj še enkrat ponovim, da smo res zelo zadovoljni in veseli, da nas Evropski parlament podpira pri dejavnostih na tem področju. Istočasno pa bi vas rada spomnila še na to, da že imamo izkušnje v zvezi s temi zvezdicami na seznamih. Spomnite se na Romunijo iz leta 2001. Izkušnje iz takratnega obdobja kažejo, da je možno to vrstno ravnanje. Če se spomnite dogodkov v tistem času, je tudi komisija podala poročilo, sicer manj podrobno, in svet je takrat sprejel odločitev, da se za romunske državljane v letu 2001 je to bilo odpravijo vizumske zahteve in se je črtala zvezdica na seznamu. Zdi se, da parlament ne podpira istega pristopa v tem primeru, vsaj ne spravnega stališča. No, naj nakratko odgovorim še na nekatera vprašanja, ki ste jih zastavili. Kar zadeva sam nadzor nad mejo med Kosovom in Srbijo. Kot veste, komisija v svojem predlogu omenila tudi to. Seveda bo komisija na teren poslala misije, ki bodo preverile, ali se dejansko izvaja delovni sporazum, working arrangement, ki je bil podpisan med Euleksom in srpskimi organi. Na terenu bomo sredi oktobra opravili zelo podrobno misijo, kajti ugotoviti želimo, ali se izvajajo strogi nadzori, pri prehajanju meje, ali se upoštevajo vsi standardi in norme. Standardi in norme so enaki kot drugot, enako velja za zagotavljanje varnosti, zauzeli smo isti pristop kot pri drugih mejah. Potem vprašanje v zvezi z mikrodržavami, potem program o odpravi vizumov, o tem, bomo govorili danes popovdne v odboru Libe. Ampak tu gre za drugačen kontekst. Zakaj? Zato, ker je komisija že leta 2006 ocenila, da te mikrodržave izpolnjujejo vse pogoje, zato da jih uvrstimo na pozitiven seznam. Glede na to, kakšne pravne vezi nas vežejo s temi državami, glede na to, da želimo zagotoviti stotstotno vzajemnost, ko gre za evropske državljane, za vse državljane Evropske unije smo bili mnenja, da je res smiselno in koristno podpisati sporazume skupnosti za odpravo vizumskih režimov, se pravi za sporazume med Evropsko skupnostjo in temi mikrodržavami. Balkanske države pa se nahajajo v popolnoma drugačnem kontekstu. Nasplošno gledano govorimo tu drža o državah, ki imajo evropsko perspektivo, ki imajo možnost pristopa v Evropsko unijo in vstopa v Evropsko unijo. Na politični ravni je to bilo že večkrat potrjeno. Zato je v tem kontekstu komisija menila, da res ni potrebe podpisati to vrstnih sporazumov tudi s temi državami. Tako da kontekst za zah države Zahodnega Balkana je popolnoma drugačen od tistega, ki ga imamo z mikrodržavami. Mi smo sprožili proces za države Zahodnega Balkana, te države imajo evropske perspektive, zato tudi, ko gre za liberalizacijo vizumskih režimov, komisija ne more zauzeti enakega pristopa, kot smo ga zauzeli za mikrodržave. še eno pripombo imam v zvezi s pripombo, ki je bila podana strani večjih poslancev, ko ste govorili o passport shoppingu. Ja, res je, da smo se s to težavo precej ukvarjali. Zadeva nas zelo skrbi in te pomisleke smo upoštevali tudi pri pripravi načrta. Mi smo se obrnili na vse zadevne države in jih prosili naj nam posredujajo zelo natančne podatke, tudi statistične podatke v zvezi s temi zaprosili za državljanstvo. Predvsem nas je zanimalo, kaj se dogaja z državami, ki so prosile za liberalizacijo vizumskih režimov. V zvezi s temi državami in v zvezi z zahtevami teh držav, po pridobitvi potnih listov drugih držav smo zahtevali zelo podrobne informacije, trenutno še pripravljamo poročilo. Prav tako nas zanima, koliko državljanov iz teh treh držav je prosilo za potni list druge države. Podpredsednik komisije Baro je že povedal, da želi zaključiti s tem procesom leta 2010. Takrat naj bi podali tudi nov predlog. Komisija bo podala ta nov predlog takoj, ko bodo vse države v tej regiji izpolnile vse kriterije. Zdi se mi, da je tveganje po tem passport shoppingu tu zelo omejeno. Hvala. Hvala lepa. Besedo dajem še poročevalki oziroma pripravljalki mnenja. Hvala lepa, gospod predsednik. Podpredsednik. Torej, hitro bom zaključila. Zahvalila bi se vsem govorcem, ki so bili v večini v, za podporo mojega stališča, ki pa je v skladu z osnutkom poročila Tanje Fajon iz odbora Libe. Mislim, da to, kar se je predlagalo v teh odborih, resnično uravnotežen pristop, eh, kako so govorili predstavniki odbora zdaj, torej politično je, vključuje tudi vseh pet držav v isti uredbi. Ni odvisno od predloga, torej novega predloga naslednje leto. Torej, odstranjuje dvom o politični zavezi, da bi bile te države kvalificirane. Gre za tehnični pristop v smislu, da je eh, torej preverjanje oziroma ocenjevanje, ali so merila ali pogoji doseženi nekaj, kar je treba izvajati. Žal mi je, da je gospod Tanok že odšel, kar ti ne strinjam se z njim, ko govori o tem, da je treba vodje nagraditi, ne pa da jih zadržujemo zaradi tistih, ki eh, zaustajajo. Torej, to ne drži. Države, ki imajo, torej, ki so kvalificirane za oprostitev vize, vizumov in so izpolnile vse pogoje, torej so kvalificirane za to. Mislim, da je ta osnutek in to poročilo nekaj, kar združuje politični signal, vendar da je ohranjen tehnični načrt in procesa izpolnjevanja načrta tukaj nikakor ne spodkopavamo. E, torej, odgovornost in e, moč je še vedno v rokah komisije in mislim, da je to e, želela tudi povedati predstavnica komisije. Torej, da, želimo, da niso prevzeli izkušnje Romunije iz leta 2001. Torej, dve državi, ki eh, bosta kvalificirani potem, ko bo ocena narejena, da takšno stanje ne bo spodkopavalo eh, torej, predloga ali mnenja komisije in eh, torej, da sem jaz predlagala, da bi parlament tukaj nekako se odpovedal svojim mm, pristojnostim. Ne. Mi se strinjamo s eh, nekako namenom komisije in naša sposobnost, torej možnost je, da to izrazimo. In v tem primeru mi ta predlog samo prestrukturiramo, tako da bi postal bolj razumljiv, ne pa da imamo pred sabo dva predloga. Mislim, da, smo, da sem s tem pojasnila vse. Torej, pozdravljam pripombe gospoda Poselta, zlasti kar se tiče opredelitve varnosti na takšen širok strateški način. In kar se tiče, jaz sem in, torej, poročevalka Libeja za informacijski sistem, tako vsekakor tudi pač z takega mesta delujem tukaj. Torej, te države so dejansko morale izpolnjevati, izpolniti strok eh, sistem, torej veliko več kot samo potni dokumenti. Torej, gre za strateški eh, pristop. Istočasno pozdravlja mnenja večine pripomb, čeprav tudi spoštujem eh, stališča manjšine v tem odboru, zlasti kar se tiče Kosova. Torej, ne bi želela spodkopavati stališča držav, ki neodvisnosti Kosova niso priznale, vendar to bi morali eh, skušati združiti torej to diplomatsko stališče z nekim pri, pragmatičnim pristopom, kako nadaljevati v zvezi s Kosovom. Malo razlike je pri v besedišču torej poročila gospe Fajonove in pa mojega poročila. Torej, upam, da bomo to lahko skladili. Obe poročili pravzaprav sporočata enako. Ne da bi torej, kaj narobe izražali. V glavnem se strinjam tudi s pripombo, da smo pač vključili vse torej, da smo vse štiri države, ki še niso kvalificirane, upoštev, torej, obravnavali enako. Težava predloga komisije je bila v tem, eh, ravno v tem. Torej, mi bi želeli vključiti torej, vse tiste države, ki pač niso se kvalificirale s 1. julijem. In ker niso bile kvalificirane in potem je to eh, pač nespremljivo. Zakaj bi naredili nekako tri stranski predlog? Mislim, da je dobro, da nis pozdravljam podporo tega odbora, ne morem pa sprejeti, da torej, tistih, ki pravijo, da bi se s tem nekako, če bi Kosovo tudi vključili in da se znam spodkopavali uh, ostale zadeve. Vsekakor pa ni oprostitve od vizumov, ukolikor niso izpolnjeni pogoji in to tudi zaradi varnosti. Upam, da bo odbor to lahko tudi podprl pri glasovanju. La ringra... Najlepša hvala za upravljeno delo, hvala lepa tudi za to vaše navdušenje. Naj kolege spomnim še na časovne roke. Do 1. oktobra lahko ložite predloge sprememb. Predloge sprememb naj bodo v angliščini ali francoščini. Hvala. Gremo nazaj še na prejšnjo točko na dnevnem redu. Glede spremembe instrumenta za stabilnost bom dal besedo še enkrat poročevalki Brantner, ki bo zastavila vprašanje komisiji. Hvala lepa za besedo. Se pravičujem, ker se vračamo na prejšnjo točko in eh, sem vesela, ker je komisija pripravljena ostati z nami. Vendar prosim vas še za nekaj trenutkov potrpežljivosti da bi dali stvari dovolj pozornosti, kolikor jo zasluži. Rada bi povedala, da podpiramo evropsko, torej. Eh, sodbo Evropskega sodišča, v, ki je to omenjeno in mislim, da se mora razširiti ta inštrument na javna naročila v globalnem smislu. Nismo proti deset odstotkom povišanja v četrtem členu A. Radi pa bi povedali, da želimo imeti jasno strategijo glede tega cilja in da bi videli, kakšni so rezultati projektov, ki so bili do zdaj financirani. Torej, predno mi to nasplošno razširimo in zato eh, smo veseli informacij, ki smo jih dobili v zvezi z antiterorističnim centrom v Alžiru. Najlepša hvala. Mislim, da bomo zdaj dobili nekako boljši vtis o tem, kar je bilo do zdaj doseženega v tej proračunski vrstici. Nasplošno pa bi pozdravila boljše poročanje za Evropskemu parlamentu. In najlepša hvala za prve korake, ki smo jih eh, videli danes zjutraj. In še zadnja točka eh, glede partnerstva za mir. Radi bi eh, videli, kako nameravate to partnerstvo dejansko izvajati, kajti zdaj imamo pomislike, da do zdaj so bile samo študije, delavnice in menimo, da je treba tu narediti korak naprej. Potem smo govorili tudi o problemih eh, financiranja, ki je bilo porabljeno za Food Facility inštrument. Mislim, da to ni pravi, eh, bila prava pot in to bi v proračunskem odboru morali obravnavati. Hvala lepa. Na koncu pa dajem besedo še gospode Vera. Uh, first, think, uh... Naj se najprej zahvalim gospej torej splošno poročevalki in odboru na splošno za, in sicer za to, da je komisija imela podporo za ta stabilnostni inštrument od leta 2007 dalje in za pozitivno analizo, se zahvaljujem, ki jo je poročevalka eh, predstavila eh, za komisijo in za svet torej glede pravne osnove inštrumenta. Torej, zelo cenimo poročilo parlamenta glede obsega, da bo. Eh, to smo pa zato, da je to v pristojnosti eh, parlamenta. Bi pa želeli tudi mi eh, nadaljne pojasnila, da ne bomo imeli občutka pomankanja informacij, da ne bomo vedeli o rezultatih eh, eh, teh projektov oziroma porabe sredstev pod členom 4a. Mislim, da bomo s tem bolje razumeli potrebe, kajti čutimo, da je povečanje dodeljevanja sredstev od 7 na 10 odstotkov nekaj zelo pomembnega in pravzaprav gre za nadregionalne projekte, ki bi zagotavljali varnost ljudi, javno zdravje in drugo. In to so pravzaprav stvari, ki so zelo pri srcu evropskim državljanom in zato potrebujemo eh, dosti sredstev in strategija mora vključevati ambiciozne programe, kar se tiče financiranja, kajti pri nadregionalnih naravi stvari eh, je to nekaj, kar ne moremo locirati, torej izolirano obravnavati. Tu so recimo epidemije različne ali kaj drugega, kot naprimer preskrba z energijo ali borba proti kriminalu, čezmejnemu kriminalu. Mislim, da bo to povečanje sredstev zelo pomembno, da bomo bolj učinkovito se odzivali na probleme. Pripravljeni smo, da Eh, izboljšamo sodelovanje z AFET-om in da vam bomo dali čim več informacij glede implementacije programa. V letnem poročilu o eh, implementaciji IFS-a smo dodali prilogo, eh, kjer smo jasno opisali, kakšnih težavah se srečujemo, delujemo na kriznih področjih. To ni nekaj, kar, kjer se pravzaprav uporabljajo enaka merila. Kar se tiče partnerstva za mir, pa vemo, da so težave tako, kar se tiče naših zmogljivosti za izvajanje tega vrste programov in tudi, da se angažiramo s civilno družbo na bolj strukturiran način. Leto smo storili dve stvari. Izboljšali smo naš dialog s civilno družbo po eni strani in naročili smo študijo kjer bodo predstavniki civilne družbe in pa ljudje, ki poznajo notranjo strukturo komisije, kjer bodo sodelovali, kajti tu je treba izvajati člen 4.3, to je partnerstvo za mir in tu obstajajo zelo stroga finančne omejitve. Ravno kar smo prejeli poročilo, kjer, eh, ki vsebuje priporočila, te bomo tudi poročevalki predali, eh, skrbno ga bomo proučili in bomo tudi organizirali srečanje s civilno družbo. In še zadnje, zelo eh, sprejemamo pomisleke Afeta glede proračunske vrstice in cenimo, cenimo torej vaše napore, da bi to državo obravnavali tudi v odboru za proračun. Torej, razumem, da smo v stiski s časom, vendar če boste rabili še kakšne dodatne informacije, sem vam na voljo. Torej, tu vidim tudi predstavnike sveta upam, da bomo skušali priti do eh, enotnega mnenja, da bomo lahko eh, ta predlog sprejeli že v prvem branju in sicer eh, stabilnostni inštrument je zelo pomemben, nudi nek celovit odziv Evropske unije na področju miru in stabilnosti. Hvala lepa.